tudi odobrili. Zdaj pa so na vrsti razlage glasov. Prvi, ki dobi besedo, je Marie-Christine Avnotu. Izvolite. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Je kolegica Arno tu v dvorani? Gospe in gospodje, še enkrat vas eh, prijazno pozivam, da zapustite dvorano, če to želite in da se pogovarjate potiho iz spoštovanja do uh, kolegov, ki bodo zdaj dobili besedo. Gospa, izvolite. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Glasovali smo proti ratifikaciji tega sporazuma. Ukrajina je trenutno razpeta med vzhodom in zahodom. In to tragično ugotavljamo vsak dan. Ta kriza izhaja iz podpisa oziroma ne podpisa sporazuma, o kateri smo danes glasovali. Začelo se je namreč vse eh, z nepodpisom predsednika Janukoviča, in na to je prišlo do državnega udara. Mislim, da je pridružitev med eh, Unijo in Ukrajino namenjena eh, zagotavljanju stabilnosti in miru. Ampak s tem zagotavljamo ravno nasprotno. Kako lahko imamo sporazum za prosto trgovino z državo, kjer vlada državljanska vla, eh, vojna na tretjini ozemlja te države. Alarmantno in škoda je, da ni bila pripravljena nobena ocena učinka za ta sporazum. Ta sporazum namreč prinaša številna tveganja tako za evropske delavce, kot tudi francoske delavce, pa seveda tudi ukrajinske delavce. Hvala. Hvala lepa. Jean-Luc Schaffhauser je naslednji na vrsti. Izvolite, kolega Schaffhauser. President. Hvala, gospod predsedujoči. Glasovali smo proti temu sporazumu. Zato, ker je pridružitveni sporazum v tem trenutku priprava na vojno. Povečuje namreč razlike med vzhodom in zahodom, namesto da bi delali na razumevanju, na enotnosti. Mislim, da smo s tem spoštovali Ukrajince. Plin in elektrika sta eh, dragi, cene se višajo, brezposobnost je višja in evropska pomoč ne bo nikoli ponovno zgradila takšne države. Mislim, da se moramo soočiti z gospodarskimi težavami te države. Ukrajina bo zgolj še bolj revna in Zahod ne bo nikoli pomagal toliko, kot pričakujejo. Zahod bo Ukrajino izdal. Demokracija v Ukrajini je najšipkejša doslej. Veliko je korupcije. Tam vladajo fašisti, ki sejejo rasizem in sovraštvo. Predsednik prekinja govornika in ga poziva na zaključi. Dank, Schaffhauser. Hvala lepa, kolega Schaffhauser. Na vrsti je Peter Jar. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz sem pa glasoval za ta pridružitveni sporozum. To ni konec neke zgodbe, ampak začetek nove zgodbe in mislim, da s tem skupaj trdo delamo za izgradno zaupanja. Če si dobro preberemo to besedilo in če poznamo, kakšne perspektive obstajajo, vemo, da tu ne gre samo za evropsko perspektivo, za Ukrajino, ampak da gre tu za to, da bi v trialogu med Ukrajino, Evropsko unijo in Rusijo lahko kaj dosegli. To bi rad še enkrat povdaril. S trdim delom gradimo zaupanje in ravno zato sem eh, vesel, da je ta zbor glasoval z veliko večino za ta sporozum. Hvala. Hvala lepa, gospod Jar. Gospod Langenbrok in drugi, prosim, da svoj pogovor nadaljujete zunaj. Helmar, prosim, eh, nadaljujte svojim pogovorom pred dvorano. Na vrsti je Kristina Morvaj. Izvolite. Köszönöm szépen, magyar emberként. Najlepša. Hvala gospod predsedujoči. Kot mađarka sem seveda glasovala proti temu sporazumu. Ne bi mogla glasovati za pridružitveni sporazum, ki bi začel veljati za Evropsko unijo in državo, ki je vedno znova proti pravicam 200 tisoč mađarov. So proti tistim v podkarpati proti etnični manjšini mačarov, ki sedaj bežijo iz države. Spoštovati je treba človekove pravice, pravice etničnih in drugih manjšin. Ukrajina tega seveda ne počne. Ne govorimo o nekakšni partijski politiki. Ko so člani mačarske stranke Fides ploskali ratifikaciji, sem bila sama žalostna in eh, presenečena, sem bila, da nismo dobili besede. Hvala lepa, gospa Morvoj. Na vrsti je Peter Mah. Izvolite. Herr Mach im Saal. Gospod Mah, je gospod Mah v dvorani? Če ne, nadaljujemo po seznamu govornikov. Na vrsti je gospod Gil. Najlepša hvala. Pridružitveni sporazum je nekje na polovici med trgovinskim sporazumom in članstvom v Evropske unije. Ukrajina je tokrat drugič poskušala ratificirati pridružitveni sporazum. Pri prvem poskusu je prišlo do državnega udara in demokratično izvoljen predsednik je izgubil svoje mesto. Sedaj je prišlo tudi do državljanske vojne. Kje se bo to končalo, glede na Putinovo retoriko? Ukrajina je tamponska cona med NATO in Rusijo. Potencialno bomo sedaj dobili NATO-ve eh, tanke na meji z Rusijo na ogenj zgolj prilivate olje in ta ogenj je prižgala Evropska unija. Putin ni največja grožnja naši civilizaciji. Največja grožnja so muslimanski ekstremisti. S tem brcanjem ruskega eh, medveda zgolj tvegamo. Zato smo v stranki UKIP glasovali proti sporazumu. Hvala lepa za to razlago. Hvala, da ste se držali omejenega časa, ki je vam na voljo. Na vrsti je Klaus Buchner iz stranke zelenih. Izvolite. Red. Gospod predsedajoči, v tem sporazumu uh, so izjave, ki jih vsi ne razumejo in podpirajo. To je pa uh, nič nenavadnega, zaradi tega, ker smo glasovali v dolgem besedilu. Jaz bom povedal nekaj o členu 89, kjer je govora o trgovini. Tam je zapisano, da bo treba zakonodajo v Ukrajini spremeniti tako, da se bo zaščitilo naložbe in vzpostavilo postopke medijacije in arbitraže. Zaščita investicij naložb je tu zapisano, pomeni, da Ukrajina ne sme sprejeti novih zakonov, ki so uh, v škodo družbi ali okolju in ki bi kakorkoli ogrožili evropske naložbe potem pa to pomeni uh, znižanje demokratičnih standardov. Potem pa je tu še postopek arbitražne medijacije. To lahko pomeni velike stroške, ki pravzaprav lahko uh, ukrajinskemu gospodarstvu uh, škodujejo. Zdaj bodo ukrajinski državljani hitro uh, ugotovili, da smo v Ukrajino poslali trojanskega konja. Zaupanje v Evropo bo izginilo. In ta odnos z Ukrajino bo vse rahlejši. Sporazum z Ukrajino je bistvenega pomena, ampak ne v tej obliki in ne s takšnimi določbami. Hvala lepa. Profesor Buhner, na vrsti je Tatjana Ždanoka. Yeah, Hvala, gospod predsedujoči. Sama sem glasovala proti sporazumu. Po mojem mnenju je slabo pripravljen in skrajno neodgovoren. To je zelo politizirana odločitev. Čez tri dni bomo morali obeležiti pomembno obletnico. 51 let bo minilo, odkar smo imeli podoben sporazum s Turčijo. In kje so sedaj naši odnosi eh, s Turčijo? Spomni si Spomniti se moramo na tiste uh, Ukrajince, ki sanjajo o hitrem napredku in o čimprejšnjem članstvu Evropske unije, ki sanjajo o brezvizumski, uh, brezvizumskem režimu, ki ga je gospod Porošenko tako neodgovorno ravno kar obljubil. Ljudi vabimo v hišo Evropske unije, ki pa jo je treba na novo zgraditi. Zato je ta odločitev popolnoma neodgovorna. Much, Najlepša hvala, gospa Ždanoka. Naslednji oziroma naslednja je gospa Gil. Hvala, gospod predsedujoči. Samo sem glasovala za poročilo Sarjuša Volskega. Menim namreč, da je krepitev odnosov med Evropsko unijo in Ukrajino v tem zgodovinskem trenutku zelo pomembna. Ukrajina je bližnja soseda, katere stabilnost, eh, blaginja in varnost vpliva tudi na Evropsko unijo, tako kot eh, smo videli v zadnjem času. Verjamem, da je v interesu državljanov in državljank na obeh straneh, da se zavežemo k podpori Ukrajine, pri tem, ko jim pomagamo pri izvajanju eh, globokih ekonomskih in političnih reform. Sodelovati je treba tudi na področju varnosti v celotni regiji verjamem tudi, da je ta sporazum zelo pomemben z, pri iskanju politične rešitve za krizo v Ukrajini. Potrebno je spoštovati suverenost in ozemelsko celovitost države. DC, FTA med Evropsko unijo in Ukrajino, ki je ključni del tega sporozuma, eh, bo preložen. S tem eh, želimo odvrniti Rusijo od agresije. Ne vem, če se bo to zgodilo, rada bi povdarila, da se je Ukrajina odločila suvereno, da podpiše ta sporazum in mislim, da bi morali izkoristiti to priložnost in še naprej braniti njihovo pravico, da se suvereno odločajo. Uh, Hvala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 proti sporazumu med Evropsko unijo in Ukrajino. Menim namreč, da ta sporazum ne prinaša veliko, še posebej ne za Ukrajino. Sam sem za prosto trgovino, ampak Ukrajina se je zavezala k sprejemu celotnega pravnega reda vseh direktiv in ured Evropske unije. To je uh, Ukrajino politično razdelilo novembra. Privedlo je do Majdana. To, kar je bilo dobro za zahod države, naprimer brezcarinska trgovina z EU, ni bilo dobro za vzhod države. To namreč pomeni, da bodo teže trgovali z Rusijo in z nekdanjimi članicami nekdanje Sovjetske zveze. Sam sem za prostotrgovinski sporazum, ampak žal mi je, da mora Ukrajina sprejeti celotni aki, celotni pravni red, kar je veliko breme za številne, za revne države Evropske unije in takšno breme bo tudi za Ukrajino. Hvala lepa, hvala lepa, da ste se držali časa za govor. Tomas Štihovski je naslednji, govorimo pa o poročilu Moraš. Na to pa Korace Bild in s tem bo razlage glasov. Konec, gospod Štihovski, izvolite. Vážený pane predsedajúci, děkuji. Najlepšia chvála, gospod predsedujúci, chvála za besedo. Glasoval sem za to poročilo. Menim namreč, da je majhen, ampak vseeno izjemno pomemben korak naprej za Evropsko unijo in za Ukrajino. To je pomemben korak v smeri miru. Nekaj podobnega smo izkusili tudi mi, Čehi in Čehine, ko je bil sprejet podoben eh, sporozum pri nas. Spomnim se razprav v eh, starih članicah Evropske unije. Govore je bilo o nevarnosti za stabilnost, o negativnih posledicah za nove države članice Evropske unije. Ampak izkazalo se je, da do tega ni prišlo. Upam, da do tega ne bo prišlo niti v Ukrajini. Upam, da bo ta sporazum povečal blaginjo tako v Evropski uniji kot tudi v Ukrajini. Hvala. Hvala lepa. Zadnja je Anamarija Koracobilc. Hvala, gospod predsedujoči. V tem času, ko gospod Putin poskuša ugotoviti, kako šipki smo, ko obkroža eh, meje Evrope z vojsko, ko se Ukrajinci pripravljajo na invazijo ko tam divja vojna, je pomembno, da je ta parlament z, vis, z veliko večino podprl Ukrajince. Sama sem glasovala za pridružitveni sporazum z Ukrajino in to z velikim veseljem. Gospodarsko je to izjemno pomemben sporazum, obenem pa je pomemben politično. Pomembno je, da ne sprejmemo takšnega delovanja v Evropi borijo se za svobodo, za suverenost, za ozemelsko celovitost. In to je naš skupni boj. Tako levica, kot tudi ekstremna desnica sta glasovali proti. V veliki večini sta glasovali proti temu sporazumu. Mislim, da je to nespremljivo v nasprotju z vrednotami Evrope, ki jih zagovarjamo. Hvala. Hvala lepa, s tem je razlage glasov konec in se jo prekinjam do trih. Thank you.